the president. <laughs> the sitting is resumed. Thank you. Začenjamo znova s sedenjem. Naslednja točka na dnevnem redu je izjava komisije o varstvu otrok in barcelonskih ciljih. Besedo predajam komisarju, komisar Špidla, dobrodošli. Važena pani eh,